Eh, nihče temu ne bo ogovarjal, bodo ta imenovanja s tem tudi sprejeta. Odbor za okolje je eh, podal popravek besedila eh, teksta, ki ga je sprejel dokument in tudi odbor za državljanske svoboščine. Po 16. členu veljajo ti, ti popravki za sprejeti, če v 14 urah politična skupina temu ne odgovarja ugovarja ali vsaj 40 poslancov temu ne ugovarja. Ti, ta besedila lahko najdete na Seance on Direct. Po prekinitvi zasedanja julija sem